Seja je otvorjena. Hvala, da ste se nam pridružili danes popodam. Zanimivo je spet biti tukaj v plenarni dvorani. Zahvalil bi se rad vsem iz generalnega direktorata Presidency, Com, Inte, Inlo, ITEC, vsem, ki so sodelovali pri pripravljenem delu. Takoj bomo začeli gre za tehnično testiranje, želimo preveriti, da vsi sistemi delujejo, mikrofoni, tolmačenje, luči, video in podobno. Tolmačem bi rad povedal, da nas skrbi, ne skrbi kakovost tolmačenja danes, vedno cenimo visoko raven tolmačenja tekom plenarnih zasedanj. To je zgolj testiranje posnetkov današnjega tolmačenja ne bomo shranjevali. Tako da sem tudi eh, sam čutim določeno olajšanost. Vsi ste videli program, začeli bomo s par razpravami. Najprej o severno-vzhodnem eh, ribištvu, govorili bomo o skuši in o brancinu, na to pa bomo govorili še o proračunu za leto 2015. Te razprave smo izbrali zaradi naslednjih razlogov. Prvič, ker gre za zelo zanimive teme, tako da bomo vsi ostali eh, budni tekom tega popodneva. Drugič, ni vam eh, treba skrbeti, eh, kakšna je vsebina, osredotočite se lahko na tehnično ozadje, tako da izberite svoj argument. Testirali bomo tudi modre kartone, in pa postopkovna vprašanja, tako da uporabite vse te možnosti, če želite. Kot ponavadi, pa vas prosim, da se ostanete, kot dobite besedo. Ne morete kar obsedeti, kot dobite besedo. Kot sem dejal, je seja otvorjena. Najprej skupna razprava o ribištvu imamo ustno vprašanje za komisijo o a, eh, ribolovu skuše v severno-vzhodnem Atlantiku in pa vprašanje na temo ohranjevanja staleža brancina.